dober dogovor in to še pravočasno. Hvala lepa vsem še enkrat za pozornost in hvala lepa gospod predsedujoči. Hvala, minister Kivine, hvala tudi komisarju Utengerju in sem govornik.